na naslednjem eh, zasedanju. Če ni nihče proti, potem bomo tudi resolucije, ki smo jih danes sprejeli, posredovali naslovnikom. S tem zaključujem to zasedanje in želim vam eh, prijeten konec tega tedna.